najprej rad potrdil dnevni red. Ugovorov eh, ni bilo. Obenem pa vas moram v skladu s poslovnikom na kratko obvestiti o poteku trenutnih triologov. Kot veste, se vsi trudimo, da bi izpogajali bančni svežen. Zato, da bi zaključili z razpravami do konca leta in tudi zato, da bi lahko anticipirali končni rezultat in tudi zato, da bi lahko čim bolj prispevali k pomembni razpravi na Evropskem svetu in še predtem na ekofinu glede reforme Evropske monetarne unije in glede različnih komponent te unije, smo predvideli današnje razprave, tako da hvala poročevalcem v senci in poročev, so poročevalcema za to, da ste pomembno prispevali k tem razpravam. 22. novembra je potekal sedmi trialog o CRR4 in CRR5. Dosegli smo politični dogovor glede velikega števila vprašanj, glede sorazmernosti, e SFR, potem glede poslovne knjige, IPV-jev, področje uporabe, vzvoda in glede ESG. bo pa treba besedilo na več mestih še doreči glede različnih drugih vprašanj. To bomo skušali storiti čim prej. 21. novembra po noči je potekal tudi četr, šesti dialog glede BRD. Naš namen je bil enak, želeli smo zaključiti z razpravami pri najbolj relevantnih vprašanjih skoraj do konca smo že prišli, predhodni dogovor smo že doje, dosegli, je pa treba razrešiti še nekaj odprtih vprašanj, naprimer glede podrobnih opredelitev zahtev. Dosegli smo tudi napredek glede drugih eh, težavnih vprašanj, glede obveznosti za prodajalce na drobno. Tu smo razpravljali o moratoriju. čakamo tudi še na končna stališča držav članic na eni strani in po drugi strani želimo zaključiti obravnavo najbolj ključnih elementov, zato da bi zaključili z razpravo pri izredno pomembnem svežnju. Tudi glede sepe čezmejnih plačil je potekal trialog 19. Eh, novembra. Kot veste, se mnenja držav članic in parlamenta razhajajo. Parlament eh, bi rad uporabil enaka pravila za vse valute Evropske unije, komisija pa bi se raje to omejila samo na prenose znotraj Evropske unije. In poročevalec eh, želi najti neko srednjo rešitev. Potem glede transparentnosti se je svet dogovoril da je odprt glede zahtev parlamenta in ki izpostavlja, da bi lahko prišlo do nesorazmernega bremena za ponudnike storitev. Poleg tega pa smo prejeli tudi zadnje tehnične informacije glede več političnih vprašanj in naslednji trialog je predvidoma načrtovan za 3. decembr. Tako. Sedaj pa bi rad prešel na monetarni dialog z Marijom Dragijem, predsednikom ECB. Na to pa bodo eh, sledile tudi z razpra razprave s predsednikom Dragijem v vlogi e SRB. Najprej pa najlepša hvala, da eh, ste z nami ob tem ključnem trenutku pred, pred zelo pomembnim eh, zasedanjem eh, sveta ECB decembra. Seznanili smo se z nedavno odločitvijo ECB. Decembra bodo verjetno sprejete pomembne odločitve na podlagi vašega besedila in vaših izjav opažamo tudi zavezo, da bi radi bili čim bolj eh, prilagodljivi glede monetarne politike tudi po decembru, glede načel, glede vlaganja in nekaterih drugih elementov. To je zelo pomembno z vidika spremljanja makroekonomske situacije. Razpravljali pa bomo tudi o nekaterih izzivih, tudi danes na tej javni izmenjavi mnenj. Spre Več dokumentov je bilo objavljenih o tem, glede stagnacije, naprimer, glede dolgoročne nizke rasti in glede nominalnih in nacionalnih obrestnih uh, mer. Tudi te ne bi dolgoročno ostale nizke. Tako da, kot veste, smo vedno močno podpirali monetarno politiko ECB, zato da bi podprli oziroma zagotovili likvidnost in zagotovili stabilnost cen. Obenem pa bi radi spodbudili tudi rast v Evropi. Tako da najlepša hvala, da ste danes z nami. Izvolite. Gospod predsednik spoštovani člani in članice odbora za ekonomska in monetarna ekonomske in monetarne zadeve. V veliko veselje mi je, da sem ponovno v Evropskem parlamentu in da lahko izmenjam mnenja z vašim odborom pred koncem leta. Za današnje razprave ste izbrali zelo aktualno vprašanje, tako da bo, se bom kar spustil samo vsebino. Najprej bi vam rad podal našo oceno ekonomskih obetov za evroobmoče in eh, posledice za monetarno politiko ECB. Poleg tega bom razpravljal o tem, zakaj je pomembno oblikovati in izvesti nujne reforme za Evropsko ekonomsko in monetarno unijo in zakaj bo, bi s tem lahko podprli evropsko gospodarstvo na splošno in tudi monetarno politiko ECB. Podatki, ki so na voljo od septembra, so nekoliko bolj razočarujoči, kot smo si mislili. GDP je porasel za samo nič cela dva odstotka v tretjem četrtletju in to je po rasti nič cela štiri odstotka tako v prvem kot v drugem kvartalu leta 2018. Te izgube se odražajo tudi v manjšem porastu na področju trgovine, se pa podatki razlikujejo med državami in med sektorji. Tako da ali menimo, da je to nazadovanje začasno ali dolgotrajno. Postopen upad je nekaj normalnega in običajnega. Če se ozremo v prihodnost, pričakujemo, da se bo stopnja zaposlovanja nekoliko znižala in zaradi tega, ker bodo postale, bo postalo primarkovanje delovne sile bolj trajnostno. Predvidevamo pa, da se bodo deleži prihrankov stabilizirali po drugi strani in to tudi napovedujemo glede stopnje zaposlitve, kot smo objavili septembra. Predvidevamo letno rast dveh odstotkov in na to nekoliko nižje stopnje rasti v letu 2019 1,8 odstotka in v letu 2020 1,7 odstotka. Nekatere Upadi pa ne bi bili začasne narave. Naprimer, zadnje podatke kažejo, da je prišlo do normalizacije proizvodnje v avtomobilski industriji, na kar so vplivali enkratni dejavniki. Poleg tega svetovno gospodarstvo se stabilizira, sicer so stopnje sedaj nekoliko niže, vendar opažamo, da bi lahko rast bila začasne narave. Obenem pa opažamo, da so na trgu močno prisotne protekcionistične težnje in nekatere ranljivosti v rastočih trgih. Trenutno so, se ni prišlo do sprememb glede domačega popraševanja. Stopnja brezposelnosti je padla na 8,1 odstotka septembra 2018, kar je najnižja raven od konca leta 2008. Poleg tega se je zaposlovanje v tretjem kvartalu okrepilo. Naložbe so okrepljene zaradi naklonjenih pogojev financiranja v evroobmočju, obenem pa se je močno povečalo tudi povpraševanje. Glede stanja na področju cen, inflacija se je povečala za 2,2 odstotka v oktobru 2018, stopnja v septembru je bila 2,1 odstotka. Vpliv naših ukrepov na inflacijo je še vedno dokaj počasen, vendar pričakujemo, da se bo povečalo zaupanje v trge v prihodnje. Plače se zvišujejo in eh, pri bankovanju delovnih mest je če dalje bolj prisotno v nekaterih državah članicah. Pričakujemo, da se bodo cene na področju proizvodnje in tudi uvozne cene v prihodnje povišale. Poleg tega, dolgoročno gledano, trendi na trgu kažejo, da lahko potrdimo nedanje, v, nedavne ugotovite sveta ECB. Naše prepričanja se krepijo zaradi tega, ker uh, zaradi trenutnega stanja na področju zaposlovanja in inflacije. Predvidevamo, da bomo zaradi tega lahko odpravili naše umestne programe glede neto nakupa sredstev. Svet ECB predvideva, seveda bo to še odvisno od umestnih podatkov, ki bi lahko potrdili naše umestne napovede glede inflacije, da eh, bodo neto nakupi sredstev do konca decembra se lahko se lahko končali do konca decembra 2018. Obenem pa bi radi pozvali k previdnosti in v obenem ustrajnosti pri kalibraciji naše monetarne politike. Še vedno bo treba zagotavljati znatne spodbude za to, da bomo lahko zagotovili ustrezne pritiske na nacionalne cene in na osnovno stopnjo inflacije. Zato to predvidevamo, da bo treba ohraniti dovolj eh, spodbud tudi potem, ko se bodo končali mm, naši, naše napovedi glede inflacije. Obenem bo treba preveriti tudi stopnjo pridobljenih sredstev in eh, s tem povezane naknadne naložbe. Sedaj pa bi spregovoril še o reformi Evropske monetarne unije in o monetarni politiki ECB. Upoštevamo teme, ki ste jih predlagali za današnjo izmenjavo mnenj in razložil bom, zakaj bi močnejša monetarna unija podprla monetarno politiko ECB. Izpostavil bom dva nabora izzivov, s katerimi se soočamo zaradi nepopolne monetarne unije. To pomeni, da bi gospodarske politike nekatera druga področja ostala neharmonizirana in, pri, in uh, namenjena nacionalnim politikam. Najprej. Evroobmočje je bilo izpostavljeno šokom zaradi globalnih šokov in skupnih ranjivosti. V letu 2007-2008 je prišlo do finančne krize in potem je bila rast negativna in uh, to se je razširilo na celotno območje evra v letu 2009. Evro območje je bilo drugačno od drugih podrobnih območij zaradi tega, ker ni imelo fiskalnih zmogljivosti, ki bi dopolnile monetarno politiko. Poleg tega nismo imeli na voljo ustreznega okvira za upravljanje s krizo, pravega regulativnega nadzornega mehanizma in zaradi tega je prišlo do zmanjšanja zaupanja glede solidnosti evropskega bančnega sistema. Zaradi tega je prišlo tudi do posledic na področju financiranja realnega gospodarstva. Poleg tega. Evro moče je bilo izpostavljeno tvegan, ki so izvirala iz neuzdržnih nacionalnih polis, politik. Obenem smo beležili visoke stopnje dolga in številne ranljivosti na področju finančnega sektorja, kar je vplivalo na manjšo konkurenčnost. Prek finančnih eh, in trgovinskih eh, povezav je prišlo do prelivanja tveganj iz držav, iz katerih so ta tveganja išla. Tako so bile gospodarske in finančne okoliščine bolj fragmentirane in uh, s tem smo tudi omejili naše zmožnosti odzivanja. To je terjalo zelo drage in socialno zelo zahtevne ukrepe gospodarskih prilagoditev, s čem pa smo pravzaprav spodkopali tudi kohezijo Evropske monetarne unije. Z drugimi besedami, nepopolna Evropska monetarna unija vpliva na gospodarsko politiko in finančno okolje, v okviru katerega pripravljamo monetarno politiko. Evropa, Evropo so ti navki drago ostali, vendar pa smo dosegli znaten napredek in smo zapolnili nekatere vrzeli pri arhitekturi EMU. Naprimer, sedaj imamo veliko močnejši okvir za spremljanje, za finančno regulacijo, nadzor in reševanje kriz. In vi ste tudi odigrali pomembno vlogo pri zagotavljanju tega napredka. Ta okvir je tudi omogočal zajezitev eh, tvegan in finančne nestabilnosti. Vendar pa bi morali zagotoviti še večji napredek in obmenil bi tri področja, kjer eh, bi morali doseči več. Najprej, treba je zagotoviti učinkovit sistem za usklajevanje politik. To je ključnega pomena za dobre nacionalne politike. Tako se lahko izognemo različnim verom tvegan. Obenem to pomeni, da bodo države tudi bolj sposobne absorbirati tveganja, kadar do teh pride. To pomeni, da je treba pripraviti tudi vodotesne gospodarske in finančne politike. Zato je treba ponovno obuditi zaupanje v naša skupna pravila, obenem pa zagotoviti, da ta pravila tudi spoštujemo. Dodatna podpora na ravni EU je bila zagotovljena kot jo predlaga Evropska komisija, bi lahko koristila, lahko bi opredelili prednostne naloge na področju reform, ki izhajajo iz evropskega semestra. Če bi, evropsk... Če bi gospodarstva evra bila bolj odporna, bi se lahko tudi bolj harmonizirano odzvala na skupne šoke. Tako bi se zmanjšala makroekonomsko razdrobljenost. Oblikovanje trdnih gospodarskih struktur in institucij bi tudi izboljšalo rezultate. Drugič, ECB je nedavno zagovarjal vzpostavitev Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe. Evropska unija potrebuje instrument za zagotavljanje konvergenčnosti, glede na to, da se soočamo z eksogenimi šoki. Tako bi tudi podprli enotno monetarno politiko. Mehanizem fiskalne, stabili fiskalne stabilizacije bi se moral osredotočiti pritiskati na ciklične poteke zadev in bi moral biti pogojen z ekonomskim in fiskalnim okvirom, s katerim bi se lahko zagotovilo dobro ura, upravljanje na ravni Evropske unije. To bi znatno prispevalo tudi k makroekonomski stabilnosti, tako na ravni evroobmočja in še pomembneje na ravni držav članic. Tako da je treba sprejeti ukrepe. Preden pride do nastanka nestabilnosti na trgih, pa ima ESM še vedno izredno pomembno vlogo za to, da lahko zajezi širjenje tvegan. Zato je treba ESM-u zagotoviti ustrezne finančne instrumente za to, da bi dosegli zadane cilje in podprli bančno unijo. Zato pozdravljam razprave o večji očinkovitosti ESM. -u. To smo jasno odrazili tudi v našem mnenju glede ESM. In ne nazadnje, izpopolnitev bančne unije in eh, oblikovanje ambiciozne kapitalske unije, tudi to je ključnega pomena, če se želimo izogniti ponavljanju napak iz preteklosti. Zato je treba nujno okrepiti odpornost eh, finančnega sektorja kar eh, lahko zagotovimo tudi z boljšim prenosom monetarnih politik. Seveda pa bi s to politično agendo, agendo lahko podprli tudi monetarno politiko ECB. Vendar pa bi s tem zagotovili tudi druge koristi. Tako bi zagotovili oprijemljive rezultate skupne valute za vse evropejce. Podpora evru se je povečala, potem, ko smo ob, zabeležili okrevanje po krizi. In uh, stopnja zaupanja v evro je zgodovinsko visoka, tako da naših državljanov ne smemo razočarati. Na koncu bi rad povedal, da bodo v prihodnjih tednih in mesecih do konca tega sklica potrebno storiti odločilne korake glede reforme EMU. Parlament je vedno igral pomembno in konstruktivno vlogo pri tovrstnih razpravljah, ki res vplivajo na evropsko prihodnost. Zavedamo se, da je treba se dogovoriti glede skupnih pravil, ki jih lahko podprejo vse institucije in da to terja nekaj časa. To pa ne bi smel biti izgovor. Sedaj je treba storiti nekatere ključne, osnovne korake. In sicer treba je oblikovati ambiciozen načrt reform in okrepiti zaupanja med vsemi stranmi. Prepričan sem, da bodo evropski voditelji ponovno odigrali ključno vlogo pri zagotavljanju napredka na področju EMU, tako da bomo lahko zagotovili oprijemljive rezultate pred tik pred uh, eh, 20. obletnico evra. Najlepša hvala za vašo pozornost, uh, sedaj pa z veseljem prisluhnem vašim vprašanjem. Najlepša hvala, predsednik Dragi. hvala za vaš nagovor in mislim, da se številni izmed nas strinjamo s tem, kar ste povedali na koncu. Gre eh, za krepitev zaupanja in za pripravo ambicioznega načrta reform. Nedavna raziskava Eurobarometra je pokazala, da 74 odstotkov eh, oseb v evromočju podpirajo evro. In eh, to je najvišja stopnja podpore po letu 2012, tako da najlepša hvala veliko zaslugo za to nosi prav ECB. S tem ste okrepili integriteto evro območja in prispevali k rastem na nacionalnih ravneh. Če pa želimo, da se to nadaljuje in če se želimo odzivati na potencijalne krize, pa bo treba doseči napredek in uvesti reforme. Zato so vaši pozivi še toliko bolj pomembni. In um, igramo pomembno vlogo pri številnih dosjejih, naprimer pri tem dosjeju, ki ste ga omenjali vi pri Evropski stabilizacijski funkciji za naložbe. Tu je treba nujno zagotoviti napredek. Sedaj so na vrsti poslanci. Prvi je na vrsti gospod Kircos. Najlepša hvala, predsednik. Spoštovani predsednik, dragi, strinjam se z vašo analizo. Zdi pa se mi, da se soočamo z nekaterimi izzivi. Naprimer, v, števil, v nekaterih državah evromoča pri, prihaja do preotrujenosti zaradi številnih reform, obenem pa smo v predvolilnem obdobju. Tako da ali menite, da bi lahko dosegli napredek, čeprav ti politiki sedaj pravzaprav podajo samo kalkulirane zaveze pred volitvami? Ali menite, da lahko torej dosežemo napredek eh, v tej smeri, ki ste jo opisali, čeprav smo sedaj v tem trenutku politiki obvezani, da sprejemamo kalkulirane odločitve glede na to, da smo v predvolilnem obdobju. Naprimer, Italija. Upoštevati je treba izjave italijanske vlade glede italijanske banke in kontekst krize. Tako da v luči volitev se bomo odločali o izjavah. Potem, glede političnih dogovorov. Ali menite, da so s tem povezani stroški, kar se tiče finančne strukture evroobmočja? Poleg tega, kaj če bo britanski parlament dejal ne in kaj glede na to, da vsi pravijo, da načrta B nimajo? Kaj se bo v tem primeru zgodilo s finančnim sektorjem? Hvala. Obe vprašanji, ki ste jih zastavili, sta težavni. Najprej ste vprašali, ali je agenda, ki sem jo predstavil, realistična glede na trenutni kontekst. In odgovor je, da agenda je realistična. Je pa jasno, da to zahteva zelo jasno, ambiciozno vizijo glede skupne prihodnosti. To terja, da smo močno prepričani v prednost skupnosti. In mislim, da je to prepričanje, ki, s katerim se več ali manj vsi strinjamo. Potem glede priporočila za posamezne države. V nekaterih eh, državah so situacijo bolj pereče kot v drugih, ampak bomo videli, mislim pa, da je agenda realistična. Potem, drugo vprašanje je bilo tudi res zelo težavno. Kaj bi se lahko zgodilo? komisija v prvi vrsti, ECB in eh, Britanska ba nacionalna banka in vlada Združenega kraljestva so razpravljali o tem vprašanju. Razpravljali smo o sodelovanju z Bank of England. Spregovorili smo predvsem o ranljivostih, do katerih bi lahko prišlo zaradi nenadnega in eh, znatnega poslabšanja razmer. In moram reči, da sploh po zadnjem sporočilu komisije glede začasne in pogajene enakovrednosti, mislim, da bo tudi v tem primeru vse potekalo tako, da ne bo prišlo do grožen za finančno stabilnost. Najlepša hvala, Prvonš Beres. Ja, hvala, gospod predsednik. Omenili ste predlog komisije za vzpostavitev neke stabilizacijske funkcije držav, za države, ki imajo evro. Omenili ste tudi mnenje ECB-a. Mnenje mi ocenujemo kot nekaj zelo pozitivnega, kljub samo, da obstajajo nekateri aspekti um, predloga komisije, ki nam niso najbolj všeč. želite zagotoviti. Namreč s tem predlogom ne bi posegali v neodvisnost eh, centralnih bank. Ampak povdarili pa ste to povezavo med dostopom do te stabilizacijske funkcije in spoštovanjem proračunskih pravil in zlasti pakta za stabilnost. In zanima me, če vidite neko kontradikcijo med tem, da poskušamo zagotoviti več stabilnosti in popolnim spoštovanjem proračunskih pravil. Se vemo, zakaj smo v tej razpravi. Če bi eni državi lahko pomagali, zato ker je tam nastavljen asimetrični šok, ampak če mora upoštevati vse zaveze pakta stabilnosti, bomo pomagali v končni fazi samo tistim, ki jim gre že tako dobro, ne pa tistim, ki trpijo zaradi nekega asimetričnega šoka. Vem, kakšne debate lahko pričakujemo ampak mislim, da s tem predlogom ne bomo šli do konca logike tega predloga. Zanima me, kako vi ocenjujete predlog komisije. Je to dobra osnova za to stabilizacijsko funkcijo? Kot veste, mi v Evropskem parlamentu uh, smo s soporočevalcem Heimerborgom predlagali, da bi razširili pomoč, ki bi jo lahko nudili ne samo za zaščito naložb, ampak tudi v smislu nekega mehanizma, ki bi uh, pomagal nacionalnim sistemom, ki bi izplačevali nadomestila za brezposobnost. Eh, zanima me, kaj vi mislite o tem in kakšno je vaše mnenje glede stabilizacijske funkcije. Nam se zdi, da določenih predlogov, francosko-nemški predlog, eh, oziroma njihova deklaracija ne upošteva. Hvala. Thank you. Um, so, uh, uh I'll answer your question about the uh, common. Hvala. Bom odgovoril na vaše vprašanje glede skupne fiskalne zmogljivosti. Že dejstvo, da razpravljamo o tej temi z več zagona, je odgovor na vaše predhodno vprašanje. Uh, oziroma na vaše prejšnje vprašanje. Agenda, ki sem jo predlagal, je realistična. Tu sedaj prihajajo predloge iz različnih strani, iz samih držav članic in iz komisije, tako da to je dober trend. Vsekakor pozdravljamo predlog komisije glede funkcije za stabilizacijo naložb skupaj s predlogi držav članice to korak v pravo smer. Gre za vzpostavitev fiskalne zmogljivosti in s tem smo tudi podarili, da je to pomembno vprašanje, temeljno vprašanje v kontekstu obstoja ekonomske in monetarne unije. Ampak takšne zadeve je težko zasnovati in razloge za to ste navedli sami. To fiskalno zmogljivost je treba oblikovati tako, da bo njen obseg ustrezen. Obenem pa je treba najti neko umestno pot med prociklično naravo in obstoječimi pravili. Tu je govora o obstoječih upravilih, o katerih bo treba ponovno spregovoriti v prihodnih letih. treba je zagotoviti, da bomo lahko upoštevali ta pravila tudi v primeru upada v kontekstu prociklični gibanj. Obenem pa bo treba zagotoviti, da bo ta mehanizem oblikovan tako, da ne bo prišlo do neželenih posledic. Izkušnje na monetarnem področju kažejo, da je spoštovanje pravil ključnega pomena pravilo uravnoteženosti proračuna je nekaj um, tipičnega, kar uh, poznamo tudi na nacionalnih ravneh. In pomembno je tudi, da ustrezno oblikujemo sam mehanizem njegove funkcije. Naprimer, v ZDA se stabilizacija najprej zagotovi tako, da se m, mm, plačuje manj davka na dohodek, kadar pride do upada. Enako velja tudi za nadomestila na podlagi zavarovalnih schem. V končni fazi bo, je treba upoštevati prilagoditve v območjih, kjer je prišlo do cikličnega upada. Tako da tu ne bo šlo za muho enodnevnico. Treba je preučiti monetarne nauke, ki so se jih naučili druge in se pač zavedati, da mi še nismo tako daleč. Tako da to je kombinacija vizije in uh, upoštevanja realnega stanja. Tako da tu gre za isto zadevo kot pri predlogu komisije. To je samo prvi korak. In naj omenim, da je zelo pomembno upoštevati, da začenjamo razpravljati o tematiki, pri kateri je pač treba upoštevati, v kakšnem kontekstu je bil ta predlog prvotno ta podan. Takrat ni bilo nikakršnih razprav o tem predlogu. Številni so zavrgli to zamisel, čež da je nerealistična in tudi v, v samih dokumentih je bilo prebrati, da je to nerealistično, ampak verjetno zadevami še nismo zaključili. Ramon Tremosa. Caro predsednik Draghi, benvenuto un'altra volta in questo. Najlepša hvala. Spoštovani gospod predsednik Draghi, lepo pozdravljeni v parlamentu. Bom zastavil nekaj vprašanj v angleščini. Mislim, da je dober znak, da je evro zelo cenjen med državljani in da sistem evroobmočja temelji na vzajemnem zaupanju. To je zelo dobro. V tem trenutku da je stopnja odobravanja evra po 20 letih po oblikovanju tako visoka. Vidimo pa tudi zamislijo morebitnih usporednih valutah za izplačilo nadomestil, kar je, bi bilo morda nekoliko lažje z vidika ja, javnih izdatkov. Ne vem, morda bi lahko povedali kaj več o tem vi imate več izkušenj na tem področju. V tem trenutku bi bilo zanimivo izvedeti kaj več o tem. In drugo vprašanje, glede Italije. Italija je praktično edina država evroobmočju, ki je dosegla primarni presežek v proračunu. In mislim, da je bilo to prvič po 19 letih. Ampak zaradi visoke stopne javne zadolženosti je treba. Iz plačati veliko za obresti. Zaradi tega prihaja do težav pri izračunu deficita iz leta v leto. Tako da, ali mislite, kakšna možnost, da bi Evropski mehanizem za stabilizacijo eh, lahko financiral um, obresti pri javnem dolgu, tako da bi se zneski za obreste znižale in uh, s tem bi lahko olajšali delo za italijansko vlado? Um, Hvala. Glede prvega vprašanja, tu lahko samo ponovim uh, odgovor na vprašanje, ki smo ga kot ECB podali v preteklosti. Evro je edina valuta, edina skupna valuta, tako da glede teh usporednih valut, eh, te so bodisi nezakonite, ali pa ne gre za valute, so pravzaprav dolg, kar pomeni, da se s tem ne povečuje obstoječa količina dolga. Mislim, da tu ni kakšne tretje poti. Glede drugega vprašanja in uh, to bom podal odgovor tudi prihodnim predsednikom Italije. Trenutna situacija je situacija, ko vodimo dialog in eh, iskreno menim, da lahko dosežemo dogovor. Tako da v tem trenutku, čisto iskreno rečeno, ne morem podati komentarjev. Ampak nasplošno eh, države z visokim dolgom bi morali dolg znižati, ker če ga znižajo, se s tem ukrepijo in kaj več tudi ne bi dodal. Hvala. Dodatno vprašanje? Da, ker imamo na voljo dve minuti. Hvala za odgovore. Čisto na kratko. Strinjam se z vašo vizijo, da bi, drža da bi morale države z visoko stopnjo dolga dolg znižati. Ampak, če pogledamo trenutno situacijo, situacijo pred desetimi leti, opazimo, da morda sicer države članice imajo različne stopnje zadolženosti, ampak nasplošno so te više zaradi tega, ker se soočamo s krizo. Instrumenti, ki jih je uporabljala ECB, izredni ukrepi, ki jih je uporabljala, so se nanašali na zaizitev finančne krize. Ali menite, da smo se zdaj v, v bolj ranljivi situaciji? ECB nas spodbuja, da naj zmanjšujemo dolgove, zato da bomo močnejši, ko se bo treba odzvati na morebitno prihodnjo krizo. I, eh, Dolg je previsok in v tem primeru se poveča ranljivost držav. To je treba upoštevati. V času krize so se številne države naučile prav tega, da ko je udarila kriza, niso imeli manevrskega prostora na fiskalni ravni zaradi tega, ker je bil njihov dolg previsok. Sedaj smo v obdobju okrevanja, ki traja že kar nekaj časa. Obenem pa so stopnje obrestne mere na rekordno nizki stopni, tako da bi lahko okrepili fiskalne varovalke prav zaradi razlogov, ki ste jih navedli, zato da bi bili pripravljeni na naslednjo krizo, na naslednje negativne dogodke, tako da bi vlade imele na voljo dovolj fiskalnega manevrskega prostora. Molly Scott Cato. Najlepša hvala, predsednik. Kot veste, je parlament trenutno zelo aktiven in se ukvarjamo s tremi dosjeji glede trajnostnosti financiranja, ki glede treh predlogov Evropske komisije. Tudi mi menimo, da je treba okrepiti Evropsko centralno banko in nacionalne banke za to, da bi mm, se odzvali na zmožnosti odzivanja čim prej. In um, vaša ocena sposobnosti odzivanja v lanskem mesecu je bila usupljiva. ECB bi morala ravnati v skladu s svojim mm, mandatom in podpreti tudi uh, eh, prehod na mm, nizkooglično gospodarstvo. Tako da najprej opredeli enotna in pravična pravila, drugič pa tako, da zagotovi stabilnost cen. In to niso preveč uh, eh, podrobni komentarji, tako da bi rada izvedela kaj več o tem, kaj ste imeli s tem v mislih. Poleg tega me zanima, ali bi lahko več izvedeli glede stresnih testov, glede mm, vzdržnosti glede CO2 pri bankah. Poleg tega me zanima, kateri so zunanji ukrepi, ki bi lahko vplivali na stabilnost bank ali bi lahko tudi okoljski dejavniki vplivali na sistem na stabilnost eh, držav. Ali menite, da bi torej morali predvideti zgornje meje financiranja za dejavnosti, ki zelo onesnažujejo ali izpuščajo veliko CO2? In glede na to, da smo priča krizi tudi na področju varovanja okolja, ali menite, da bi lahko pre, pripravili nekatere smernice glede financiranja podjetji, ki bolj nasnažujejo v skladu s taksonomijo, ki ste jo predlagali na poti do vzdržnih gospodarstv? Ja, hvala. Najprej bi povedal, kakšne so zdaj tam. Proučili so, kakšni so bili nakupi zelenih obveznic, dobički so bili potem uporabljeni za investicijske projekte, ki imajo nek okoljski plus. In učinek programa nakup sredstev um, kakšen ima to tudi vpliv na sredstva v Evropski uniji. In tudi naše eh, vse rezultate smo objavili. Zelene obveznice je ECB kupila tako v um, programu za javni kot za zasebni sektor. Trenutno imamo tam okoli 24 odstotkov PSPP. Eligible Green Universe pod slednjim, torej pod eh, zasebnim sektorjem, imamo 20 odstotkov vseh upravičenih zelenih obveznic. In to, ta pozicija odraža tudi našo pozicijo v, na ostalih področjih. Zelene obveznice predstavljajo 4 odstotke vse, vseh upravičenih celot. In dokazi kažejo, da s temi nakupi evrosistem zniža donos zelenih obveznic in eh, podpira tudi izdajanje ne, strani nefinančnih inštitucij. Prav tako imamo ekonometrično analizo, ki pripisuje velik del upada pri razmiku pri zelenih obveznic točno našemu programu za nakup v zasebnem sektorju. To je trend, ki je zlasti viden po naznanili CSPP-ja marca leta 2015 in po začetku programa junija istega leta. Istočasno je izdaja zelenih obveznic se pospešila po objavi teh informacij in se skozi raste. In to je tudi skladno s prejšnjimi ugotovitvami glede učinkov tovrstnih programov nakupovanja zasebnih sektorjev. bi pa želel odgovoriti še na vaše drugo vprašanje. Naše prizadevanje na področju podnebnih sprememb. Tveganje povezane s podnebjem smo obravnavali in eh, smo se lotili tega področja in v glavnem želimo podpreti eh, trge in pa akteri na trgu in pa organizacije na tem trgu, zato da bi opredelili tveganja, ki so povezane s podjetjem in da bi potem preusmerili finančne tokove skladno s temi tveganji. Ta tveganja pa so globalne narave, zato ECB podpira delo, ki trenutno poteka na mednarodnih forumih in se je tudi pridružila mreži za zelenitev finančnega sistema, ki združuje centralne banke, nadzornike in ostale, ki želijo razviti skupne prakse za um, odpravljanje tvegan, ki so povezane s podnebjem. Zaščita okolja tudi ni edini sekundarni cilj, ki ga ECB ima. Skladno s pogodbami bi nas lahko vprašali tudi, zakaj ECB ne spodbuja industrije, ki obetajo največ glede zaposlovanja, naprimer uh, eh, oblično intenzivne industrije, ne glede na njihov um, okoljski vpliv. Prav tako ne bi ECB skladno s pogodbami delovala za prosti trg z prosto konkurenco. ECB pa ima tudi seveda glavni mandat zagotavljanja stabilnosti cen. Skratka, s tem želim povedati, da želimo to področje še naprej preučevati in ukrepati, ampak določene omejitve obstajajo glede zasledovanja ciljev, ki ste jih eh, omenili. Najlepša hvala, Kero Fanemans. Sorry, Marisa Matias, sorry. Was... Marisa Matias? I, I'm still here, Roberto. Še vedno sem tu, Robert. Najlepša hvala, predsednik. Hvala tudi vam, predsednik Dragi, da ste z nami danes. V štiri vprašanje imam za vas. Najprej prvi dve vprašanje. Prej ste povedali, da je trenutna situacija v evropočju začasne narave. Ampak v letu 2018 je evropočje raslo razmeroma počasi. V zadnjem četrtletju je raslo z najnižjo stopnjo v zadnjih štirih letih. In moje prve, prvo vprašanje je povezano z vašim programom za nakup eh, sredstev, quantitative easing. Zanima me, če je ravno končanje tega programa negativno vplivalo na rast. Kako se bo vse skupaj razpletlo? Omenili ste, da bo program prekinjen in na podlagi teh informacij je to vprašljivo. Potem pa naslednje vprašanje, ki je malce drugačno. Eh, Trenutno celotna gospodarska rast je posem odvisna od eh, nekonvencionalne monetarne politike. Morda zato ne menite, da je ta politični miks v Evropski uniji napačen. Trenutno smo preveč odvisni od te ekspanzivne monetarne politike in glede na nizke plače, se sprašujem, če to ni res izredno slabo za dobrobit ljudi. Pa še eno vprašanje, ki smo ga postavili že v preteklosti, ampak zanima me, če ni prišel čas za več fleksibilnosti za a, programe javnih investicij, ki bi lahko zaživeli v prihodnosti. Well, you're, you're first, I mean, I... Uh Bom odgovoril najprej na prvo vprašanje. Uvodoma sem omenil, da se je stopnja rasti malce upočasnila in da je to lahko začasne ali pa trajne narave. Kako mi na to situacijo gledamo v tem trenutku in v tem trenutku pravim zato, ker bomo imeli razpravo o tem, ko bodo objavljene zadnje projekcije v decembru. Skratka, trenutno pa gledamo na to na sledeči način. Uh, Del razloga za upočasneno rast je normalizacija procesa rasti. Leto 2017 je bilo zares izredno leto. Zlasti je bilo izredno zaradi dobrega, eh, dobrih rezultatov na področju izvoza. se pa je trgovina tudi na globalni ravni potem upočasnila in tudi naš izvoz se je znižal posledično. In del te normalizacije lahko pripišemo vse večjemu primankljaju uh, delavcev na trgu. Vse kapacitete so skoraj da izrabljene v Evropski uniji, tako da eh, prihaja pravzaprav do strukturnega prilagajanja na nizjo rast. Potem pa smo imeli tudi začasne faktore, naprimer pri avtomobilske industriji, kot sem že omenil, prav tako pa imamo še ostale faktorje v drugih državah. Zdaj moramo oceniti, ali je ta slika, ki smo jo opisali, resnična, točna oziroma se še lahko spremeni in nam pokaže na to, da lahko pričakujemo resno recesijo. Na upravnem odboru menimo, da ne, da ne, ne, ne gre pričakovati recesije. In trenutno pričakujemo, da bomo končali z eh, nakupom eh, sredstev do konca leta. Ampak tudi, če bomo končali s tem programom, bo monetarna politika še vedno zelo ekspenzivna, zato ker uh, temelji na obrestnih merah in na, eh, imamo tudi investicijsko politiko, ki se bosta dopolnjevali. Mislim, da se bosta krepili v prihodnosti. Tako da se moramo tega zavedati. In kot drugo, nekako se ne strinjate oziroma ste pozabili na to, da smo v zadnjih štirih letih neprestano rasli Ustvarili smo 9,5 milijona novih delovnih mest v zadnjih petih letih. To se ni zgodilo še nikoli prej v zgodovini tega dela sveta. Nominalne plače tudi rastejo v številnih delih Evropske unije. Seveda je ta trend bolj očiten v tistih državah članicah, kjer imajo več kapacitet in uh, več eh, delovne sile na voljo. Je pa ta trend očiten tudi v drugih državah članicah. Zato, je tudi, zato smo tudi mnenje, da je fiskalna politika dobra in da je inflacija, ki smo dosegli na korektni meri. Fiskalna politika je dobro vseh država članice, z eno izjemo morda, ampak mislim, da imajo vse države članice ekspanzivno držo tu. Ta nova fiskalna drža je neutralna oziroma malce eh, ekspanzivna po našem mnenju. Potem pa še vaše vprašanje glede več fleksibilnosti za uh, programe za javne investicije. Dva komentarja tu trenutni nabor pravil že omogoča nekaj fleksibilnosti za to vrstne programe javnih investicij. In kot drugo, če, oziroma ta razprava je zelo pomembna, s tem se strinjamo, v nekaterih državah članicah resno primankuje infrastrukture, ampak ta razprava je bila zelo podrobna takrat, ko se je pripravljal pakt za stabilnost in rast in tudi takrat, ko so pripravljali uh, mastersko pogodbo. Pogovarjali se se, ali bi morali uh, javne uh, naložbe izključiti iz definicij fiskalnih ciljev in takrat so skupaj sprejeli odločitev, da ne, da tega ne bodo storili, da ne bodo tega izključili iz fiskalnih ciljev. In eden izmed razlogov je to, da je zelo težko razlikovati med javnimi naložbami in tekočo porabo. Ogromno primerov tega obstaja. No, ampak kljub vsemu je to zdaj v rokah eh, zakonodajalcev in komisije, mi smo pa samo centralna banka. Hvala. Now, head of Parliament. Thank you. Thank you, President. I'll speak Dutch. Um, ik wou het even met u hebben, meneer Draghi, over het einde van de quantitative easing in maart 2015. Ja, hvala. Dragi predsednik Draghi je napovedal konec programa za uh, nakup neto sredstev. Denarje ne boste več torej ustvarjali in uh, ta politika je služila samo temu, da je evro sploh preživel, alternative pa pravzaprav ni bilo. Imeli smo določene akterje na gospodarskem sektorju. Torej, za mene je ta politika imela katastrofalne posledice, določeni sektori so komaj da preživeli. Vem, kaj se je zgodilo naprimer v Belgiji s proračunom. Problemi so se pravzaprav samo še poslabšali. Na Na nepremičninskem trgu je prišlo do težav, prav tako se je finančni trg moral prestrukturirati, eh, zato ker je bilo ogromno poceni denarja na trgu. In glede na obrestne mere je bilo vedno težje posredovati za inštitucije. Prav tako je bilo to negativne vplive na pokojnine in na prihranke ta proračun, zvezdni proračun je vse bolj podoben nekemu balonu in potem pa se je zdaj upravni odbor odločil za prenehanje tega programa za nakup netosredice. Tako da imam sledeče vprašanje. Številne banke in podjetja so postale sužnje sistema in zanima me, kakšne so vaše pogledi na srednji rok, kakšne so perspektive za srednji rok. Thank you. I will answer in a moment to your question. First of all, let me say uh, our policy. Bom odgovoril na vaše vprašanje. Omenili ste, da je imela naša politika katastrofalne posledice. Ja, 9,5 milijona delovnih mest smo ustvarili. Mislim, da se je evro ukrepil in pa celo evro območje zaradi monetarne politike ECB-ja. In potem ste rekli, da se je naš eh, eh, svet odločil, da se bomo kar tako da bomo kar tako končali s tem programom. Kot smo povedali, uh, se bomo decembra še enkrat pogovorili o tem, prvič pa smo se pogovarjali že junija, tako da to ne bo nenadna odločitev. Uh, In kot tretje, ko smo pripravljali politiko za celotno evroobmočje, pomeni, da smo morali upoštevati vse sektorje in vse države evroobmočja. To ni monetarna politika, ki bi bila prilagojena nekemu sektorju. Pač v obrestnih merih ne moramo držati visoko ali nizko samo za nek določen sektor. To, to so počeli v Sovjetski zvezi, ne pa v Evropski uniji. Smo pa kljub vsemu mnenja, da zlasti zasebni sektor, finančne in nefinančne inštitucije, da so vsi pripravljeni zdaj na to odločitev, če jo bomo seveda sploh sprejeli. Pa še nekaj ne dodam. Monetarna politika, ne glede na našo odločitev glede programa, bo še vedno zelo uh, ekspanzivna, zelo prilagojena. In sicer obrestne mere smo pač napovedali, da se ne bodo povišali vse do poletja, sicer nimam točne formulacije, ki jo je upravni odbor ECB sprijel. Prav tako pa bo ECB ponovno uležila sredstva tistih zapadlih eh, obveznic. Hvala. Thank you, Werner Langen. im Gegensatz zu meinem Vorredner. V nasprotju s govornikom pred mano sem prepričan, da se lahko ozrete v svojo preteklost z uspehom. Če ne bi ukrepali vi, evro ne bi bil tako stabilen, kot je. In zdaj, ko bomo praznovali 20-letnico, bomo praznovali tudi delo ECB. Ampak kar se pa tiče politike obrestnih mer, se mi torej zdi, poleg nekaterih podrobnosti je bilo vaše delo zelo pomembno. Tri vprašanje imam. Najprej v zvezi z inflacijo. Pravite, da je osnovna inflacija eh, nizka, skupna inflacija v zvezi z energenti je višja. Kje naj bi prekoračili tisti prak dveh odstotkov in kje potrebujemo dodatne ukrepe? tako da bomo zagotovili ustrezno rast in omejili inflacijo. Potem pa konvergenca. Nove raziskave kažejo, da so nove države, ki so na zadnje sprejele evro, izkazujejo konvergenco, razen Italije. V Italiji pa so se pojavile države tudi iz drugih razlogov. Zunani investitorji so prodali državne obveznosti zaradi nedavnih razvojev. Ali je ECB pripravljena zagotoviti novo finančno injekcijo za Italijo? To je vprašanje, ki ga lahko beremo tudi v današnjih časopisih. Potem pa še tretje vprašanje. Pravite, da imamo učinkovit sistem koordinacije ekonomske in monetarne politike. Ampak to se postavlja pod vprašanje na podlagi izkušenj zadnjih 20 let. Pravite tudi, prehod iz koordinacije v skupno strukturo odločanja je dolgotrajen proces, ampak zdaj vse skupaj traja že deset let. Kje bi se lahko dalo izvajati pritisk, da bi se hitro zagotovila struktura skupnega odločanja in kako bi lahko vključili tudi Evropski parlament, recimo morda pri prihodnjem ESM? Eh, e Hvala. Thank you. You, you've asked many questions. Ja, veliko vprašanje je bilo to. Ampak najprej bi se vam želel zahvaliti za prijazne besede na začetku vašega govora. Najprej glede inflacije. Merjena inflacija je naš cilj. Naš mandat je definiran v smislu merjene inflacije. Inflacija se je višala v zadnjih časih, predvsem zaradi cene energentov cene energentov so se zdaj malce znižali, tako da pričakujemo, da se bo merjena inflacija tudi znižala v prihajajočih mesecih. Torej, mi gledamo predvsem na merjeno inflacijo, ampak vse tiste komponente definicije inflacije, ki so bolj stabilni kot pa energenti in pa ostali komponente. In temu pravimo osnovna inflacija, underlying inflation. Uh, In kot rečeno že uvodoma, je bila rast osnovne inflacije zelo nizka, je bila pa tudi boljša kot v preteklosti. Zakaj pa pričakujemo, da, se, da bo osnovna inflacija rasla hitreje? Zaradi nominalnih plač. Nominalne plače rastejo v nekaterih državah hitreje kot v drugih, ampak kakovost teh, eh, tega porasta v nominalnih plačah je boljša kot v preteklosti. V preteklosti smo bili priča zvišanju nominalnih plač, ampak to je bilo začasno in je, bi, je bilo temu, je bilo to pripisati nekim uh, enkratnim dejavnikom. Zdaj pa se plače višajo zaradi izpogajanih rezultatov. To so stabilni rezultati, ki uh, bodo tudi bolj trajni. to zvišanje v plačah in pa tudi v cen za proizvajalce bo, zelo, to zvišanje bo v končni fazi vplivalo tudi na inflacijo, jo bo znišalo, zvišalo. Vse pa je seveda odvisno v državah članicah, v katerem eh, poslovnem ciklusu oziroma kje v poslovnem ciklusu na začetku se pogosto zgodi to, da je več delovnih mest, ampak kakovost teh eh, zaposlitev je slaba. Gre za začasne zaposlitve. In eh, zato, ker so ljudje zaposleni za začasen delovni čas, ne zahtevajo višjih plač. Potem pa se njihova situacija stabilizira in zahtevajo više plače. To je normalen cikl. Nekatere države so že zelo, zelo daleč v tem ciklu, v nekaterih državah članicah ustvarjajo zares uh, trajna delovna mesta. V v drugih državah članicah pa samo začasna. In delež začasnih delovnih mest se znižuje, stalnih pa zvišuje. In mislim, da bo to eh, vplivalo tudi na zvišanje um, plač, ki bo potem trajalo. Tako da zaradi vseh teh dejavnikov prihajamo do ugotovitve, da bo to zvišanje vplivalo tudi na cene. Cene se bodo zvišale, ampak to traja kar nekaj časa. In zato, ker eh, je, pač, eh, je bilo to obdobje zelo dolgo in eh, se cene niso zvišale že kar nekaj časa, ampak prepričani smo, da bomo kmalo dosegli raven inflacije, na katero ciljamo. Glede konvergenčnosti pa se posebno strinjam z vami. Naj razložim, omenil sem nekaj o tej agendi na začetku, glede pač situacije, ki temelji na pravilih, na upravljanje, ki temelji na inštitucijah. Ampak zato, da bi šli v to smer, potrebujemo več zaupanja med državami članicami, med uh, vladami, med uh, narodi. Z zaupanje pa temelji na dveh značilnostih. Kot prvo, gre za spoštovanje pravil, in kot drugo, Konvergenčnost, to, kar ste omenili sami. Če države grejo vsaka v svojo smer, zaradi različnih razlogov, postajajo šipkejše v smislu zaupanja. Zaupajo si manj, ampak to zaupanje je po našem mnenju ključno, če želimo imeti dobro, močno monetarno unijo. Pa še nekaj glede vašega vprašanja, glede tranzicije iz. Uh, konvergenčnosti, ki temelji na pravilih, na konvergenčnosti, ki temelji na inštitucijah. Samo pogledamo si, kaj se je zgodilo z monetarno politiko. Do konca 80-ih je imela vsaka centralna banka svojo monetarno politiko. In iz uh, vidika finančne stabilnosti je bila to zelo težka, težavna situacija. Imeli smo prosto gibanje kapitala, uh, menjalni tečaji so se vse skozi spreminjali in monetarna politika je bila zelo težavna, zelo težko je bilo vse skupaj upravljati. In še nekaj, takrat smo imeli pravila glede tega, kako stabilizirati menjalne tečaje, pravila o tem, kako, lahko, uh, kako se lahko zviša neka valuta v primerjavi z drugim, ampak ta pravila so se skozi kršili zaradi tržnih pritiskov. Zato so potem ustvarili ECB. In to je dober primer tranzicije. Eh, iz neke situacije, ki temeli na spoštovanju pravil, v upravljanje, ki temeli na eh, inštitucijah. In mislim, da bi bila ta tranzicija uspešna. Hvala, Pedro Silva Pereira. Hvala, predsednik. Predsednik, dragi, najprej bi eh, pozdravil ta vaša ključna sporočila danes tu. Prvo kot prvo. Menimo, da potrebujemo ekspanzivno finančno politiko in mislim, da jo bomo potrebovali tudi potem, ko se zaključi vaš program za nakupnitev sredstev in potem, ko se eh, evropsko, evropska rast upočasni. Zato bomo to še toliko bolj potrebovali. Potem drugo sporočilo, treba je sprejeti konkretne korake. Eh, glede reforme, ujaj, e. omenili ste tri področja, usklajevanje politik, vzpostavitev Evrope stabilizatorske, stabilizatorske funkcije in pa SR, reforma SR. -ja. E. Glede zadnjih dveh področji imamo vprašanje. Najprej evropska stabilizacijska funkcija. Omenili ste, da evro območje potrebuje fiskalni inštrument za konvergenčnost običajno zelo pazljivo izberete svoje besede, ampak zanima me, če se lahko strinjate, da poleg eh, skupne konvergenčnosti moramo sploh spodbujati konvergenčnost. Zato, ker obstaja kar nekaj divergence, tako gospodarsko in uh, socialno gledano med člani evroobmočja. Potem vprašanje reforme SMO-ja. Za decembrski vrh se vzpostavlja vzpostovanje enotnega sklada za reševanje in moje vprašanje je, kako, a je to sploh urgentno? Ta enotni sklad za reševanje naj bi bil polno operativen in zanima me, kaj menite vi o časovnici. Danes bo tudi odbor Ekon razpravljal o mojem poročilu in predlagali smo, da bi ta Evropski denarni sklad preimenovali v Evropski sklad za stabilnost, zato da bo jasno, da je monetarna politika še vedno pristojnost eh, Evropske centralne banke. Kaj menite o tem? Thank you. Thank you. Well, the, the, the, the words maintain convergence. Ja, te besede maintain convergence, da ohranjamo konvergenčnost, se sklicujejo na to situacijo, ko so, se, ko so zdaj države članice dovolj konvergenčne, da imajo fiskalno, centralno fiskalno kapaciteto, ampak ki lahko še vedno utrpijo različne šoke, tudi asimetrične, kjer bi potem izgubili to konvergenčnost, če ne bi konkretno ukrepali. V tem smislu se uporablja besedica ohraniti. Enotni sklad za reševanje pa potrebujemo. To je urgentno. To je del bančne unije in to je res rezultat, ki ga lahko hitro dosežemo. Treba je doreči samo še nekatere načine izvajanja in to je to. To so urgentni ukrepi in to je del poglobljene monetarne unije. Treba je zaključiti z izgradno bančne unije, prav tako pa moramo storiti kredibilne korake pri uniji kapitalskih trgov. Veliko stvari lahko izvedemo zelo, zelo hitro, nekatere druge bo trajalo, bo, bo, bo trajalo več časa, naprimer harmonizacija zakonodaje glede nesolventnosti in podobno, ampak mislim, da lahko uh, druga področja hitro rešimo. Mislim, da bo komisija kmalo pripravila tudi dokument, kjer bo opredelila, kje so ti rezultati, ki jih lahko dosežemo hitro, low hanging fruits in kapitalska unija je eden izmed njih. In kot tretje, posebno se strinjam z vami glede tega, da ne bi smeli uporabljati besede monetary, denarno, za ime te nove inštitucije. Hvala. I would be okay, yeah, sure. Ja, seveda se lahko strinjam. Ja, s stabilizacijo se lahko strinjam. Need a very good one and uh, so we many of us support it. Ja, to je seveda nekaj zelo dobrega. Večina nas to podpira, Evropski sklad za stabilizacijo. Ludvik Niedermayer. Hvala lepa. Dobrodošli pri nas, gospod predsednik. Moram povedati, da se tudi sam strinjam z oceno gospoda Langna, da ste upravili za res odlično delo pri ECB. Vprašanje imamo v zvezi z zadnjimi številkami v gospodarstvu. Pravite, da, eh, gospodarstvu, da gre gospodarstvo dobro, da, se, da se je povečalo število delovnih mest in to bi moralo seboj prenesti tudi širjenje gospodarstva. Več ljudi ima delovno mesto in prejemajo više plače. Uh, S tem bi pravzaprav se morala gospodarska rast izboljšati v prihodnih četrtletjih. Nekaj pa me zanima v zvezi s številkami, ki niso prav zelo dobre. Najprej, če bi se rast upočasnila v naslednjem letu ali dveh, ali imamo na voljo zadostna orodja, da ustrezno podpremo gospodarstvo. To me skrbi. Gospod predsednik, pravite, da je fiskalna politika zdaj pravzaprav v ekspanzionistični situaciji, obrestne mere so blizu nič, tako da se mi zdi, da. Uh, Smo v nevarni situaciji, da ne bi mogli ustrezno podpreti gospodarstva, če bi prišlo do šokov. Uh, Prav tako pravite, da so proizvajalci avtomobilov odigrali pomembno ulogo. Am, meni se zdi, da tovarne eh, že izdelujejo avtomobile, samo do končne prodaje ne pride. Če so torej avtomobili na zalogi, mislim, da so ti vključeni v številke, tako da gre za probleme pri prodaji. In sprašujem se, Ali, eh, so, ali je torej res avtomobilska industrija kriva za eh, manjše številke pri BDP, sploh v Nemčiji? Hvala lepa. Eh, Hvala. Kar se tiče prvega vprašanja, če bi se gospodarska rast bistveno upočasnila, ali imamo na voljo dovolj manevrskega prostora, da se na to odzovemo? Monetarna politika bo ostala zelo prilagodljiva daljš, na daljši rok. Saj je konvergenca inflacije, eh, mislim, da je načrtovana tam nekje do 2020, tako da se tudi ne bomo nenehno prilagajali. Kar se pa tiče avtomobilskega sektorja. se je rast v njem okrepila v tem četrtletju, sicer ne do tiste mere, s katero bi izravnali upad v prejšnjem četrtletju, morda bo eh, za kaj takega potrebno več kot eno četrtletje, da bi videli tiste dejanske rezultate. vendar pa to ni edini dejavnik za šipkejšo rast. Ne gre le za dejavnike povezane z avtomobilskim sektorjem, obstajajo tudi drugi, nekatere sem omenil že prej. Gre tudi za upad eh, zaradi razvoju svetovni trgovini. Zakaj pravimo, da gre za počasnejšo rast? No, svetovna trgovina raste počasneje, ampak ni na nizki ravni. Še vedno je na ravni nad zgodovinskim povprečjem in v nekaterih primerjih je pravzaprav eh, rast zelo visoka. Tako da je bilo še prezgodaj v tem trenutku trditi, da nam grozi upad gospodarske rasti. Kot sem dejal, gre torej za faktorje povezane z avtomobilsko industrijo, pa tudi dejavnike iz drugih držav. Hvala lepa, Jakob von Weizsäcker. Hvala lepa, gospod predsednik. Z veseljem se pridružim Ludviku Niedermayerju in Wernerju Langnu pri pozitivnih besedah, ki ste jih izrekla. Moram reči, da mi je bila zelo všeč vaša subtilna razlaga starega reka, ki pravi, ko si je sonce, moramo začeti graditi streho. Če sem vas prav razumel, ste v vašem govoru navedli dva razloga za to. Prvi je ta, da se je treba pripraviti na mogočo prihodnjo krizo, drugi pa je ta, da lahko, zaradi, da lahko sonce postane zelo, zelo žgoče. In eh, za države, ki imajo zelo visoko stopnjo dolga in zelo nizko stopnjo rasti, se je treba pripraviti. To sta torej dva razloga, ki ste jih navedli in z vami se strinjam. Treba je okrepiti fiskalno politiko. To je tisto bistvo, ko popravljamo streho. Omenjali ste konvergenco. To besedo ste uporabili v svojem govoru. Tradicionalno gledano bi si mislili, da je konvergenca v tem okviru koristna, produktivna beseda namreč. Saj zajema nekaj, kar v Bruslju radi imenujemo konstruktivna dvoumnost. Vsak si pri tej besedi lahko razlaga, kar si želi, kar želi slišati. Vendar pa, in to je moje vprašanje, malce me skrbi, da je beseda konvergenca prav zato, ker je dvoumna, postala tudi problematična. Konvergenca pomeni, da se državam članicam, ki ne morejo več uporabljati menjalnih tečajev in drugih orodij, omogočiti, da se odzovejo na pretrese. To je nekakšno zagotovilo, zavarovanje pred pretresi to pomeni konvergenca. Ampak obstaja pa tudi druga vrsta konvergence, vzvod. Zato imamo na voljo strukturne sklade, zato da spodbujamo splošno gospodarsko konvergenco Evropske unije. Ampak to ni nujno nekaj specifičnega za monetarno politiko. V nekaterih državah, kjer se konvergenca obravnava v tem najširšem pomenu, to povzroča skrbi, da bi se marsikaj lahko po uniji preneslo, prenašalo. Tako da me zanima, ali ne bi bilo morda bolje se posloviti od same besede, ne od cilja te besede, ampak da ne bi tako zelo uporabljali besede konvergenca, ko govorite o fiskalni zmogljivosti. Bolje bi bilo biti bolj specifičen. S tem bi po moje prej in lažje dosegli politični konsens za to, kar potrebujemo. Recimo Evropska. Eh, po zavarovanju v zvezi z brezposelnostjo, ker se mi zdi, da konvergenco lahko marsikdo razlaga, si razlaga narobe. Se bo sem strinjam z vami. ko ste govorili, sem razmišljal, za katero konvergenco pravzaprav gre, na katero mislimo. Obstajajo trije elementi konvergenci. Konvergenca je nekakšen eh, termin, ki zajema tri pojme. Eden je ciklična konvergenca. No, mimo grede. Konvergenca je definirana kot stopnja rasti. Obstaja indeks razpršenosti, eh, kjer se obravnava rast pri dodani vrednosti po državah članicah. Ta indeks razpršenosti je danes na, svojih, na svoji najnižji ravni. V začetek 90 let bi se morali vrniti, da bi našli tako nizko številko. Tako da do konvergence je vsekakor prišlo zaradi gospodarskega okrevanja. Prej so bila razhajanja in razlike zelo visoke pred krizo. Potem pa je tu še druga definicija konvergence, ki je povezana s strukturnimi reformami. Takšno konvergenco potrebujemo. Recimo, omenili ste, scheme zavarovanj pred brezposelnostjo, kar se tudi meni zdi zelo obetaven način. Ampak kako to zagotoviti, če so naši trgi dela tako zelo različni, če so naši predpisi za klasifikacijo ne sicer povsem različni, ker jih je del določen na osrednji ravni, ampak del pa jih ni. Kako torej to zagotoviti, če imamo le osnovna področja? pokrita z delom institucij. Gospodarstvo se torej mora opirati na konkurenco, ampak če imamo gospodarstvo, ki je eno gospodarstvo, ki je zelo konkurenčno, drugo pa, ki skoraj da ni, je težko doseči kaj skupaj. Potem je tu še tretji pomen konvergence, ki ste ga zajeli, ko ste omenili strukturne sklade, torej porazdelitev konvergence, konvergence, ki se doseže s prerasporeditvijo. Zdaj smo. Na tisti točki v času, ko se pogovarjamo o prvi definiciji pri fiskalni zmogljivosti, torej konvergenca z vidika različnih stopenj v ciklih. Torej, ko se pripravljamo na prihodnje pretrese. Vi ste rekli, da zaradi tega vsega morda ne bi smeli govoriti o konvergenci. In vse to bom upošteval. Razmislil bom, ali bi moral, morali spoštovati vaš nasvet. Hvala lepa. Ja, pripravljamo se na nesimetrične pretrese. Temu je namenjena ta prva definicija konvergence. Mhm če bi morali imeti zavarovanje v primeru brezposelnosti, da bi imeli nekakšen sklad za slabe dni, ni nujno, da čakamo le na harmonizacijo. To je možno doseči na srednji in dolgi rok, ampak lahko bi morda zagotovili kakšno varovalo za nacionalne sisteme, ker bi bilo to koristno, sploh zaradi nacionalnih razlik, ki še vedno obstajajo. No, tretja vrsta konvergence je sicer drugačna, ampak potrebujemo tudi to. Strukturni skladi, to, o tem govorimo na evropski ravni. Ampak morda bi bilo res pomembno razmisliti o takšnih razlikah na evropski ravni, ko govorimo o konvergenci. Pervonš, ti si naslednja, ker gospoda Ljukeja ni yes, but uh, but uh, if you. If, if, Sorry, that's. Otherwise, we, we, we start with Philip. Če ne, damo besedo Filipu. Ja, Filip Lamberts. Hvala, gospod predsednik. Vedno mi je veselje, ko nas obiščete da bi prešli z sistema, ki temelji na predpisih, na, na institucionalni sistem. To pozdravljam. Upam, da smo še vedno na tej podi. Podpiram besede kolegice Molly Scott Kato. Zelo natančno sem prisluhnil vašemu odgovoru in moram reči, da nisem povsem prepričan. Soočamo se z večkratnimi ovirami in cilji in seveda bi radi nadaljevali s financiranjem ampak včasih gre za dejavnosti, ki sicer eh, ustvarjajo delovna mesta, pa škodujejo okolju. Ampak če bomo preveč škodovali okolju in podnebju, na koncu gospodarstvo ne bo več pomembno. No. Res je, da je to del dejavnosti ECB, ko gre za povečevanje količine denarja v obtoku. Financirate tudi dejavnosti, ki so zelene, ki so dobre za okolje, ampak podpirate pa tudi dejavnosti, ki so prav nasprotne. Če si pogledamo dinamiko na trgu, pravite, da smo zavezani odprtemu tržnemu gospodarstvu, ampak ta kratkoročna obsedenost tržnega gospodarstva pravzaprav izpodkopava boj proti podnebnim spremembam. Podnebne spremembe sploh niso pomembne, saj sprejemamo preveč kratkoročne odločitve, tako da bo morda na koncu. Eh, da smo, morali, da smo morali soočiti z neuspehom na trgu. Torej, spraša, vprašati se moramo, kako bi lahko urejali gospodarstvo na drug način, kako bi ga lahko regulirali drugače. Mislim, da potrebujemo najmanj zavezujoče razkritje okoljskih in podnebnih tveganj za celoten finančni sektor, tako da bi počasi pričeli uvajati tržno disciplino v zvezi s tem. Zanima me, ali bi lahko tudi povedali, kako deluje naš sistem za spremljanje. Če gre za depozite, s katerimi skušamo uh, spodbujati rast, hkrati pa rasti ne moremo razvezati od eh, drugih dejavnikov. Ne vem, kako naj bi nam sploh uspelo. Ja, vsega tega gotovo ni lahko razrešiti. Ko govorite o financiranju dejavnosti oziroma sektorjev, ki ustvarjajo veliko delovnih mest, pa hkrati zelo škodujejo okolju in podnebju, da to počnemo namenoma, to ni res obstajajo tudi sekundarni mandati, ki jih mora ECB spoštovati. Ta razprava je že pričela teči v svetu ECB in s to razpravo bomo tudi nadaljevali, kako čim bolj izpiliti eh, našo politiko spremljanja, če je to sploh mogoče. Nekaj smo že storili. Recimo, kar se tiče našega portfelja pokojninskih skladov, smo Eh, investicijskim menedžerjem naročili, da morajo spoštovati načela za odgovorne naložbe, tako da morajo zdaj spoštovati tudi standarde v zvezi z uh, okoljskimi, socialnimi in podobnimi dejavniki skupaj z našimi upravitelji zunanjih sredstev razmišljamo, da bi to razširili tudi na celotno osebje ECB, da bi se torej ukvarjali s trajnostnimi naložbami. Kar se tiče portfelja ECB, smo pričeli z interno raziskavo, kako se ti merili Združenih narodov, ki sem jih navedel prej, lahko izvajajo v okviru našega portfelja trudimo se, ampak to ni preprosto. Monetarna politika je namreč mišljena za celotno področje EU, gre torej za vse države, za različne sektorje, naši cili pa so zastavljeni predvsej tradicionalno. Se pa vedno več pozornosti namenja v svetu ECB, da se pogovarjamo tudi o tem. Thank you. Thank you. Hvala monsieur le président ja, voilà gospod predsednik organizirali boste zdaj to da boste pri monetarni politiki uporabljali bolj klasična orodja kot je povedal kolega Silva Pereira Ampak gremo postaviti še eno vprašanje, ki sem ga že omenila v preteklosti, ker zadeva vaš cilj, mandat, torej stabilnost cen. Obstajajo pa še drugi dejavniki. Zaradi katerih eh, se ta gospodarska rast v evroobmočju ne bo morda realizirala, morda tudi zaradi demografskih eh, sprememb ne, ali pa bo preslaba produktivnost, ne glede na reforme, ki jih izvaja države članice. Torej, glede na to, enkrat, ko se bomo vrnili v tisto normalno obdobje monetarne politike, me zanima, če bo cilj dveh odstotkov še vedno cilj, ki eh, ga boste poskušali doseči. Hvala. Thank you. Um... Hvala. Kot sem povedal že prej, je v tem trenutku težko gotovo reči, kako bo naslednji oziroma dolgi rok. Ali bo prišlo do stagnacije? ali gre le za začasen, začasno upočasnitev gospodarske rasti. V zadnjih šestih, sedmih letih smo opazili, da se je potencial za rast še okrepil od časov pred krizo, tako da ni mm, privezan na nizko raven za vedno ampak seveda obstajajo tudi dejavniki, ki eh, rast upočasnjujejo. Na drugi strani pa je treba upoštevati digitalizacijo. Tehnološki razvoj poteka vse povsod, kar bi tudi lahko izboljšalo produktivnost. In stagnacija je potem manj verjetna. Je pa v tem trenutku zelo, zelo negotovo, kaj se bo zgodilo. Naš cilj je, da bi se inflacija približala našim ciljem in glede na to prilagajamo našo monetarno politiko, tako da bi zagotovili konvergenco na srednji rok. Sprašujete, ali je ta prak dveh odstotkov potem še vedno verodostojen. No, v zadnjih dveh letih eh, vas je veliko zastavilo to vprašanje. Pravzaprav ste hoteli posredno reči, ali bi morda morali zbrati en odstotek ali tri odstotke. Ampak eh, ne gre za neko naključno oceno, ker je Evropska, da bi Evropska centralna banka na koncu 90-ih let izbrala dva odstotka kot neko srednji cilj, zato je obstajalo veliko razlogov in v času skupne valute so ti še zlasti pomembni, ko se ne da spreminjati menjalnih tečajev. Tako da se cene prilagajajo znotraj držav. In če bi se zavezali nižji stopni inflacije, bi bile prilagoditve še toliko težje, kot če bi bile z višjo stopnjo inflacije. Težko bi bilo tudi povedati, da smo cilj spremenili, ko še sploh svojega prvotnega cilja nismo dosegli. Potem ne bi bili več verodostojni. Ampak eh, obstajajo zelo resni razlogi, zakaj doslej sploh še nismo začeli razpravljati o takšnih možnostih, ker bi volatilnost s tem lahko povečali, nihanja bi se torej povečala in s tem bi vplivali tudi na pričakovanja. Želimo torej nadaljevati kot doslej in zaenkrat nismo razmišljali o tem, da bi naš cilj spreminjali. Najlepša hvala. In tako lahko zaključimo s prvim krogom razprav monetarnega dialoga z gospodom Dragijem, predsednikom ECB. Tudi sam bi se pridružil pohvalam, ki so bile izrečene, ker monetarna politika pokriva različne sektorje. Podali ste sporočila za vse nas, ki jih bomo spoštovali. Zdaj pa bi prišli na naslednjo točko na dnevnem redu redu javno predstavitev s predsednikom Evropskega odbora za sistemska tveganja, gospodom Dragijem. Gre za organ, ki skrbi za makrobonitetni nadzor v Evropski uniji. Gospod Dragi je zadnjič nastopil v tej ulogi 9. julija 2017. Ne, 2018. Mislim, verjetno je bilo letos, se mi zdi. Treba je povdariti, da Evropski parlament sodeluje z Evropskim odborom za sistemska tveganja v okviru pregleda ESA, tako da gospod Dragi v tej vlogi je zdaj beseda vaša. Gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora Ekon, gospe in gospodje, z veseljem spregovorim pred vami drugič letos v svoji vlogi kot predsednik Evropskega odbora za sistemske tveganje. Danes bi se rad osredotočil na dvoje. Za začetek spregovoril bom o nekaterih rezultatih dela odbora ESRB o sektorju poslovnih nepremičnin. Potem pa se bom dotaknil še predlogov našega odbora v zvezi z makrobonitetnimi orodji, ki so na voljo zavarovalnicam. Začel bom s sektorjem poslovnih nepremičnin. Ta sektor je pomemben za finančno stabilnost, ne le zaradi svoje velikosti, temveč tudi zaradi močnih medsebojnih povezav s finančnim sektorjem in drugimi deli realnega gospodarstva. Zaradi vseh teh razlogov je pomembno, da makrobonitetni organi tesno spremljajo razvoj v sektorju poslovnih nepremičnin. Danes je SRB objavil svoje rezultate spremljanja v tem, dejavnosti v tem sektorju in predstavil bom nekaj glavnih ugotovitev našega poročila. Banke sicer ostajajo pomemben vir financiranja, za poslov, sektor poslovnih nepremičnin v večini držav EU, ampak ban, nebančni akteri in mednarodni investitorji prevzemajo vedno večjo vlogo na tem trgu, kot pa so jo pred krizo. Zavarovalnice, pokojninski skladi in investicijski skladi imajo zdaj v lasti največ obveznic iz sektorja poslovnih nepremičnin v evroobmočju. Vse večji delež čezmejnega in nebančnega financiranja sektorja poslovnih nepremičnin ima sicer nekaj pozitivnih vidikov. Recimo, to predstavlja potencial, da se porazdelitev tvegan poveča, saj se izgube, ki lahko nastanejo v sektorju poslovnih nepremičnin, lahko porazdelijo med različnimi akteri in državami. Poleg tega, če pride do pretresov v domačem finančnem sektorju, dostop do tujih bank in drugih institucij predstavlja alternativne vire financiranja. Možnost, eh, da pritegnete pritok kapitala v takšnih časih, v časih pretresov, lahko skrajša čas upada gospodarske rasti in spodbudi okrevanje. Vendar pa so te spremembe, ki sem jih pravkar opisal, te spremembe, ki sem jih pravkar opisal, lahko odprejo tudi nove kanale za prenos pretresov v sektorju poslovnih nepremičnin. Nekatere izmed eh, nebančnih institucij, kot so recimo odprti investicijski skladi na področju poslovnih nepremičnin, se lahko soočajo s pritiski zaradi odkupov kar lahko pomeni, da se bodo cene, da bodo cene hitreje nihale, če bodo institucije prisiljene prodati svoje sredstva hitro. Prisotnost tujih investitorjev, za katere še nimamo na voljo zadosti statističnih podatkov, lahko tudi povečajo tveganje za hitra nihanja cen, če bodo premaknili svoje sredstva drugam. Zato, ker bo recimo donosnost drugje boljša ali če bo negotovost na trgu večja. Tuji investitorji lahko tudi povzročijo, da bodo cikli na področju poslovnih nepremičnin postali bolj sinhronizirani in bolj ranljivi za globalna tveganja. Makrobonitetni organi poskušajo odpraviti ranljivosti, ki so povezane s tem sektorjem in na voljo imajo za to različne instrumente, čeprav so ti osredotočeni na bančni sektor. Samo nekaj izmed teh orodij se je doslej že uporabljalo. Recimo, pove, povečevale so se uteži tveganja za izpostavljenost na področju sektorja poslovnih nepremičnin. To je bil najpogostejši ukrep. V treh državah so se izvajali tudi ukrepi, ki temeljijo na posojilojemalcih, s katerimi so tudi zajeli izpostavljenost eh, sektorju poslovnih nepremičnin. Poleg tega so države uporabljale makrobonitetne blažilce, kot so blažilec sistemskih tveganj in proticiklični kapitalski blažilnik. Vse večja vloga nebančnih akterjev pri financiranju poslovnih nepremičnin kaže, da je treba razviti ustrezna makrobonitetna orodja, s katerimi se bomo sredotočili na vse dele finančnega sektorja. E SRB še naprej, vnaprej pripravlja in razvija makrobonitetno politiko, ki sega onkraj bančništva. Prav v ta namen e SRB danes objavlja poročilo, v katerem govorimo, kako okrepiti regulativni okvir za zavarovalnice. Zdrav zavarovalniški sektor prispeva k finančni stabilnosti. Ko prevzemajo tveganja, zavarovalci zmanjšajo možnost velikih izgub za gospodinstva in podjetja. Uravnotežajo tudi dolgoročno varčevanje in naložbe in s tem prispevajo gospodarski rasti. Vendar pa vedenje zavarovalnic tudi lahko zagotovi svoj prispevek eh, pri večanju ranljivosti finančnega sistema in e SRB zato meni, da bi morali organi imeti na voljo ustrezen makrobonitetni nabor orodij, zato da bi se ustrezno odzvali na sistemska tveganja na področju zavarovalnic, pri čemer bi morali razmisliti tudi širše kot le upoštevati posamezne institucije. Predstavil bom nekaj glavnih predlogov v tem smislu organi bi morali imeti možnost eh, naložiti obveznosti za cel trg glede povečanja kapitala in omejitev dividend. S tem bi lahko okrepili odpornost zavarovalnic v primeru slabega razvoja trga oziroma pretresov na trgu. Lahko se tudi zgodi, da imetniki polic želijo v zelo velikem številu preklicati svoje zavarovalne police in s tem bi eh, se zavarovalnice znašle v težavah, eh, ko bi morale zagotavljati likvidnost. Organi bi morali imeti priložnost zaščititi finančne trge in same imetnike polic, da bi takšno ravnanje negativno vplivalo na nje. Eden izmed načinov bi bil, da se začasno prepreči imetnikom polic, da prekličajo svoje pogodbe. Na zadnje, ko smo se srečali, sem govoril o podobnem orodju za investicijske sklade. Makrobonitetni nabor orodij za zavarovalnice bi morda moral zajemati tudi proticiklične kapitalske zahteve. S takšnimi zahtevami bi lahko zmanjšali spodbudo da se odprodajo sredstva, če bi recimo v časih slabše gospodarske rasti znižali kapitalske zahteve. Prav tako bi lahko zmanjšali večanje ranljivosti v sektorju, tako da bi kapitalske zahteve povišali v času gospodarske rasti. Prav tako je pomembno zagotoviti doslednost makrobonitetne politike, tako da se določene instrumente, ki se uporabljajo v bančnem sektorju, razširi na zavarovalnice, ki izvajajo dejavnosti podobne bančnim, kot so recimo hipotekarna posojila oziroma financiranje sektorja poslovnih nepremičnin. No, za zaključek lahko rečem, da nas tudi na tem področju čaka še več dela. Treba se odločiti, kako vse te instrumente kalibrirati, katere pragove bi bilo treba uporabljati in kako bi se te instrumente lahko vključilo v trenutno zakonodajo. ESRB bo šel naprej, razpravljal o vseh teh vprašanjih in bo zagotovil svoj prispevek tudi v postopku pregleda direktive o solventnosti 2, s čimer bomo pomagali tudi vašemu odboru, da se bo lahko odločal o prihodnjem videzu regulativnega okvira za zavarovalnice. Hvala za pozornost, zdaj pa sem pripravljen na vaše vprašanje. Najlepša hvala za pomembne pripombe osredotočamo se na temo, ki je in zagotovo bo v ospredju naših razprav in dejavnosti našega odbora. Pregledali bomo tudi izvajanje do sedaj. Najprej na vrsti Werner Langen za e LS. Najlepša hvala, gospod predsednik. Glede mm, skladov za upokojevanje bi imel vprašanje. V okviru Emirja smo imeli dva kroga razprav, dva trialoga in mi smo želeli, da bi se pokojninski skladi vključili v ta sistem nadzora. Torej, glede pozavarovanja in glede na vzkrižnega preverjanja. In komisija se proti temu bori z razno raznimi triki, že kar nekaj let. Uh, preprečujemo vključitev teh treh eh, milijard evrov iz treh največjih držav v ta okvir. Tako da imam dve podvprašanji. Najprej, ECB zaenkrat, kolikor vem, ni podala uradne odziva glede tega, ali menite, da bi lahko vključili um, pokojninske sklade v EMIR 2 iz treh največjih držav, tako da tri največje sklade, in ali bi lahko predvideli tudi nadzor tujih CCP-jev. Če bo prišlo do brexita, o katerem smo nedavno tudi govorili, bo ključno vprašanje tudi, kako bomo zavarovali CCB-je. Po mojem mnenju je treba to odgovornost prenesti v evroobmoče, ampak Zaenkrat še nismo našli prehodne rešitve, kajti Združeno kraljestvo je pravzaprav narekuje standarde na tem področju. Potem drugo vprašanje, kibernetska tveganja. Kako ocenjujete tveganja, do katerih bi lahko prišlo zaradi napredka pri elektronski tehnologiji? Glede na to, da opažamo, da so pri poslih COMEX uh, zelo iznajdljivi, pri goljofijah glede plačil davkov, me zanima, kaj menite vi? Ali menite, da smo že sprejeli dovolj preventivnih ukrepov, da se spopademo tudi s tem? Bi. Hvala. Glede SRB in glede pokojninskih skladov. SRB je dejala, da pokojninski skladi ne bi smeli biti izjema in da bi jih morali vključiti v CCP. Glede Brexita, pa zelo težko lahko rečem, mi nismo ena izmed pogajalskih strank. Zadeve so zelo kompleksne in nekateri vidiki bodo pojasneni v prihodnjih tednih, tako da zaenkrat ne moremo reči, kaj se bo zgodilo. Ampak, če moramo gibati, kako bo v bližnji prihodnosti na podlagi trenutnih dogodkov, je jasno, da sta obe strani predani za misli, da je treba ohraniti finančno stabilnost, torej da bi preprečili nastanek tvegan za finančno stabilnost. Zasebni sektor bi podprli z blažilnimi ukrepi ali pa, kot je dejala nedavno komisija, bi pripravili javne politike na tem področju, tako da vsaj ne bi prišlo do nastanka tvegan. Glede vašega zadnjega vprašanja, pa kot veste, je vprašanje kibernetske varnosti, vprašanje, ki mu po, po, namenjamo veliko pozornosti. Uh, In tudi sporočilo G20 oziroma G7 govori o to vrstnem tveganju kot o največjem tveganju za finančno stabilnost. Tako da e SRB sedaj deluje kot mreža za spodbujanje izmenjave informacij in znanja med svojimi člani. V razpravah se sedaj bolj osredotočamo na ranljivosti. Preučili smo različne vrste ranljivosti, ki so jih opredelili mm, naši nacionalni subjekti za nadzor. Pri tem je treba upoštevati, da vsak član uporablja drugačno metodologijo za ocenjevanje tega, ker Vse, vsi člani ne izvajajo zadev enako, uporabljajo različne metodologije in načine poročanja o ranljivostih. Sedaj poskušamo pripraviti pregled um, ranljivosti v celotnem sektorju in možnosti za prenos posledic kibernetskega kriminala. In razširjanje pretresov. Tako da o tem bomo zagotovo nenehno razpravljali tudi v prihodnjih mesecih in letih. Uh, Najlepša hvala. ECB je seveda v enakem položaju kot mi. Potekajo zelo težavne razprave in zato to pozdravljamo sporočilo o ukrepih eh, v nujnih primerih, ki bi zagotovili, da se lahko odzovemo takoj, ko je treba. Seveda pa bi raje videli, da ne bi bilo treba sprejemati takšnih ukrepov. Seveda bo treba vedno zagotoviti, da se preverja, ali so predvideni ukrepi sorazmerni in nujni. Potekalo bo seveda tudi pomembno glasovanje v spodnji zbornici britanskega parlamenta. Sedaj pa prevonš beres. Hvala, gospod predsednik. Izpostavili ste področje, o katerem smo razpravljali skupaj z um, Burkhardom Balcom. Če si pogledamo obrestne mere, vidimo, da je to morda neka niša, ki bi jo lahko izkoristili govorili ste tudi o finančnih eh, in nefinančnih akterjih, ki posegajo v primeru poslovnega zakupa nepremičnina. Ali razmišljate tudi o ukrepih na tem področju? Če bo treba spremeniti zakonodajo, me zanima, kako bi lahko lahko obravnavali komercialne pod, pogodbe o najemu v, okvir, v trenutnem zakonodajnem okviru. Ali ste razmišljali o primerjih, ko bi lahko to vrstne pogodbe o najemu uporabili kot posebno nišo? Poleg tega bi morali spregovoriti tudi o zavarovalnicah. Ali menite, da bi morali še nekoliko počakati, ali je za to pristojen SRB, ali menite, da bi morali o teh vprašanjih razpravljati še v kakšnem drugem okviru? Najlepša hvala. Glede vašega drugega vprašanja, ki se nanaša na tveganja povezana z sektorjem poslovnih nepremičnin. Glede na obseg tega sektorja in tesno povezanost znotraj sektorja je res treba temu posvetiti več eh, pozornosti. Glavni viri nestabilnosti, ki smo jih opredelili v več državah, so prizadevanja za donose z vidika vlagateljev. Zaradi tega je prišlo do nenavadno visokih vrednoten cel cen eh, poslovnih nepremičnin, predvsem na primarnih trgih. In zaradi tega je, so tu nastale tveganja glede sprememb cen in potencijal, nastanka potencijalnih eh, šokov in ranljivosti. Res je, da so banke temu izpostavljene, ampak v večji meri so to nebančne institucije, Tako da se zastavlja vprašanje, kako so to vrstne institucije povezane z bančnim sistemom, kako se upenjajo v bančni sistem in v realno gospodarstvo. Vse oblasti, ki so pristojne za makrobonitetni nadzor skupaj z ECB, torej vsi zadevni nacionalni organi skupaj z ECB, bi torej morali imeti možnost, da eh, da uporabijo nek širši nabor orodij. Nabor, ki bi lahko presegal um, bančni sistem, kot ga trenutno poznamo. Prav tako bi morali zagotoviti večjo preglednost vlagateljev. Tako bi imeli tudi boljši pogled v medsebojne povezave znotraj finančnega sektorja in izven njega. Tako da nasplošno je treba v bančnem sektorju opraviti še več dela, zato da se zavarujemo pred nenadnim nastankom tvegan. Potem glede specifičnih vprašanj, glede zakonodaje, o, glede zakupa ali najema. E SRB tega vprašanja ni podrobneje preučila. Če pa bom naletel na kakšen odgovor, pa vam ga zagotovo posredujem v pisni obliki. Kot sem rekel prej, je treba makrobonitetni previdnostni okvir razširiti tudi na nebančni sektor in veljako velja za zavarovalniški sektor strinjam se torej z vami, to bi morali razširiti in tu lahko storimo marsikaj. Ampak na tem področju je naša naloga načeloma enostavnejša. Na področju zavarovanja, zavarovalnega sektorja, so cilji makro finančnih ukrepov veliko jasnejši. Torej, menite, da bi se morala s tem ukvarjati e SRB, ko gre za makrobonitetna tveganja v zavarovalniškem sektorju? To pomeni, da ta sektor ne bo ustrezno zastopan v svetu e SRB. Ti akteri so prisotni v e SRB, v odboru, ampak SRB ni nujno tista institucija, ki je pristojna za to področje. SRB je oblikovana tako, da izvaja mehko moč, izhaja iz informacije, analize leteh in iz izdajanja priporočil. Izkazalo se je, da so ta priporočila med drugim bolj učinkovit uh, orodje za uvedbo sprememb politik v državah članicah. Tako da SRB ne bi smela imeti mm, povlastil za makrobonitetni nadzor. To ni v skladu s prvotnim namenom oblikovanja SRB. EIOPA je predvsem tista institucija, ki bi bila najprimernejša za takšen nadzor. Hvala, Ramon Tremosa. A... Najlepša hvala, predsednik. Predsednik, dragi, dve vprašanje bi imel. Govorili ste o nepremičninah. Moje vprašanje se nanaša na NPL. slaba posojila izhajajo iz slabih poslovnih ciklov v preteklih letih. Kot veste, predlagamo sedaj novo uredbo glede slabih posojil in svet, kot veste, je že dogovoril svoje stališče. In če bodo zadeve zadovolji, bomo hitro sprejeli ta svežen. Predvideva se, da se sprejme enotna časovnica za izvajanje. Tako da me zanima, ali menite, da morda ne bi prišlo do asimetričnih šokov v nekaterih državah članicah, ker bi eh, nekateri skladi lahko nateli na težavi pri oblikovanju takšnih varoval. Potem, drugo vprašanje, o tem že nekaj tednov razpravljamo v našem odboru. Glede formulacije failing or likely to fail. Banko Popular, verjetno poznate ta primer. Tu je šlo za primer institucije, ki bo verjetno propadla ali bo z veliko verjetnostjo propadla. Kot je dejala komisija, se tu ukvarjamo z zelo težavnimi vprašanji. In gospod Luis sem vprašal po o tej opredelitvi tega pojma in dejala je, da je dovolj jasna. Tako da menite, da je ta opredelitev bančne institucije, ki bo propadla ali ki bo verjetno propadla, dovolj jasna. Prvo vprašanje je jasno. Karkoli je rekla gospa Luiz, prav ima. Ona je pristojna za ta vprašanja. In uh, ESSM je tudi že deloval na podlagi te opredelitve, tako da smo s tem zadovoljni. Glede drugega vprašanja pa me zanima, kaj imate v mislih z varovalkami, backstops, ko gre za slaba posvela. Gre za določbe glede koledarja. Začnimo optimistično glede zniževanja oziroma zmanjšanja slabih posvojil smo dosegli izboljšanje. V letu 2015 so znašala takšna posojila 7,5 odstotka do drugega kvartala letošnjega leta pa znaša delež teh posojil 3,6 odstotka, kar je dobra novica. Ampak same številke glede slabih posojil pojejo dokaj malo nasplošno pa opažamo negativni trend v celotnem bančnem sistemu. Pri vseh bančnih razredih opažamo, da zadeve upadajo. V drugi polovici 2018 je bila stopnja 46 odstotkov, v prvem kvartalu pa je znašala 45,5 odstotka. Tako da zadeve smo izboljšali, ne pa razrešili. Tako da stopnja pokritosti je še vedno problematična. ESRB je zelo intenzivno delal na tem in pripravil zelo dober eh, dokument. Mislim, da je svetovalni znanstveni odbor za slaba posojila to tudi objavil. Razpravljali smo o konceptualnih vidikih makrobonitetnega pristopa na tem področju. Še naprej bomo delali na tem. Še naprej bomo poskušali opredeliti ranljivosti ki izhajajo iz tega področja in ki jasno močno vplivajo na bančni sistem. Če slabih posoril ne bi bilo, če bi jih bilo manj povsod, potem bi banke se s kreditiranjem veliko bolje odzivale na splošne potrebe in splošno stanje v gospodarstvu. Različne države so poskušale napredek na področju slabih posojil povezati z napredovanjem pri oblikovanju monetarne unije, torej pri pogajanjih o tveganjih se v številnih državah osredotočajo predvsem na razprave povezane s slabimi posojili. In tu predvidevamo tudi kvantitativne cilje, ki naj bi jih dosegli pri slabih posojilih. Torej, če se bomo dorekli glede nadaljnih korakov, glede oblikovanja MAU. Potem, nisem prepričan, da bi bila najboljša pot naprej ta, da opredelimo kvantitativne cilje na vseh področjih glede slabih posojil. SRB je do sedaj preučevala predvidevanja in eh, zelo učinkovito razpravljala prek dialoga z bankami. Poskušala je predvideti cilje in napovedi posameznih bank. Rezultati so zadovoljivi. Ampak ali so te številke v teh pogajanjih eh, bile nerealistične? Mislim, da ne. Thank you. And, um, actually... Hvala. Tudi mi delamo na tem, kako oblikovati agendo. O tem bomo kmalo razpravljali in uh, kolega Tremosa je govoril o tem, da prihaja do tveganj eh, v trenutku, ko bi prišlo do asimetričnih šokov v okviru prvega stebra, pri katerem predvidevamo ukrepe. Mislim pa, da bi bilo dobro, če bi svet eh, poskušal storiti enako kot parlament, tako da bi predvideli mm, okrepitev tega elementa, ne pa preveč, kajti drugače bi v tem primeru lahko tudi prišlo do tveganj. mislim, da moramo uh, biti eh, realistični in zadeve uravnotežiti. V prvem stebnu so zadeve nekoliko problematične, pri drugem stebru pa je lažje, ker imamo pravka z bankami in je pač to odvisno od velikosti institucij in zadeve niso tako kompleksne. Gospod Langen. No. Najlepša hvala. Še enkrat bi eh, rad podal najprej splošne pripombe. Zdi se mi žalostno in skoraj da nesprejemljivo, da je tako malo kolegov danes z nami pri tem eh, pomembnem monetarnem dialogu s predsednikom ECB to vedno znova ponavljam. In zakaj? Zato, ker se mi to zdi nezaslišano. In eh, vedno sem bil tukaj, kadar je bil eh, dialog. Od 18 monetarnih dialogov sem bil morda odsoten enkrat ali dvakrat, ker sem bil v Duisburgu. In to je nespremljivo, da toliko kolegov danes ni z nami. To je osupljivo. Sedaj sicer razumem, da smo pred volilnem boju in da se pripravljajo volilne liste, ampak mislim, da ne moremo pustiti predsednika ECB-a tule skoraj da samega. Tako da imam eno vprašanje, gospodara, dragi. Glede ocenjevanja državnih obveznic, vem, kakšne so tveganja v povezavi s temi instrumenti. Vem, da um, bi lahko prišlo do nove krize, sploh če se bodo obrestne mere povišale in uh, da bi nekateri akteri na trgu od tega po drugi strani lahko imeli tudi koristi. Obenem pa v zadnjih desetih letih v bazalskem odboru razpravljamo o ločevanju bank od držav in veliko ukrepov ste sprejeli na tem področju. V Južni Evropi pa je prišel do tega, da so mm, državni interesi pri bankah še porasli. Tako da ali vidite, kako bi lahko razrešili to težavo, da se pač državnih obveznic ne ocenjuje skladno z dejanskim tveganjem? Se upravičujem, kaj je bilo zadnje vprašanje, ki ste ga zastavili? Ali imate kakšen predlog rešitve, kako bi lahko um, išli iz te težave neocenjevanja tveganja oziroma tveganj, ki bi nastale zaradi ocenjevanja tveganja? Ne vem, ali imate v mislih kakšen, kakšno dolgoročno rešitev. Um, yeah, right. a... Hvala. Prav imate. Bazelski odbor je zelo dolgo razpravljal o tem in v končni fazi se je odločil, da ne bo storil ničesar. Zakaj? Državne dolgove obravnavamo različno po svetu. V prenostanku sveta državni dolg eh, obravnavamo kot eh, nekaj, kar ni povezano s tveganjem, kar ne prinaša tveganja in zaradi tega od bank tudi ne zahtevamo, da bi povezale takšen dolg z določim tveganjem. Centralna banka pa ima seveda nalogo, da podpre državo, če se znajde v težavah zaradi dolgov. Kako do tega pride in kako se to izvede, je, je pač odvisno, ampak takšno je osnovno načelo. V primeru evroobmoče pa smo ugotovili, da nacionalni dolgovi niso brez tveganj. Tako da v portfelju bank to lahko obravnavamo kot tveganje. Ampak kako to stvariti, storiti? V tem je težava. Odgovor ni enostaven. To bi lahko obravnavali prek um, ponderja tveganja, prek cen. Ne bi pa smeli tega uravnavati z zgornjimi mejami. Ampak v bazarskem odboru smo govorili tudi o enakih konkurenčnih pogojih. Če bomo od vseh evropskih bank eh, zahtevali, da uvedejo takšne pondere glede tveganja, potem bo to z vidika stroškov veliko bolj obremenjujoče za evropske banke kot za banke drugod po svetu. Tako da ukrepi, ki bi šli v to smer, bi morali biti zelo odzivni glede situacije na področju finančne stabilnosti. In tu se situacije med eh, različnimi članicami evroobmočja razlikujejo. To bi vse moralo biti vključeno v nek krovni svežen bančni sistem lahko zagotovi določeno fleksibilnost pri obravnavanju tveganj glede eh, dolga. Tako da tu bi imeli koristi od skupnega svežnja, torej od krepitve skupne ekonomske in monetarne unije. Vemo, da je to vprašanje zelo težavno. Naj omenim, da je s tem povezan še en vidik ko se država znajde v škripcih, ko je tik pred bankrotom, potem ni važno, kakšna je dejanska količina m, mm, dolga in koliko je izdanih državnih obveznic. Ne glede na obseg, bodo banke trpele. Tako da državne obvezen, obveznice niso brez tveganja. Toliko v odgovor na vaše vprašanje. Hvala. Um, thank you. It's indeed, uh, complex. Hvala. Zadeve so res uh, kompleksne. Ne pozabimo, da uredbe predvidevajo, da v svojih bilancah uh, imajo dovolj. Uh, manevrskega prostora za absorpcijo takšnih šokov. Tako da tudi ni sprejemljivo, da banke nimajo dovolj kapitala, da bi pokrile takšna tveganja. Problematično je, če to opažamo. Tako da tisti, ki podpirajo uvedbo ponderjev glede tveganja, so proti proti uvedbi zgornjih uh, meja pri ocenjevanju tveganja. Tako da se strinjam, da je vse skupaj nekoliko zapleteno in bi to morali obravnavati v svežnju. Prvo vam šperec. Zadnje vprašanje za danes. Gospod predsednik, vzpostavili ste ta makrobonitetna tveganja oziroma ta mehanizem za makrobonitetna tveganja, to je bil del vašega mandata in danes se postavlja povezava med vašima dvima funkcijama. Kakšna je vaša povezava, kakšna je ta povezava med vašima dvima funkcijama? In sama kot poročevalka za darovanje SRB-ja bi vas vprašala, kaj vi menite o tem? uporabljate zdra, znanstvene odbore in pa odbore, ki vam pomagajo pri upravljanju. Potem pa je tu še vprašanje povezave med TSB-ja in SRB-ja. Ko je bila vzpostavljena ta funkcija za makrobenitetni nadzor, takrat, ko je bila kriza najhujša, In takrat pač nismo imeli mehanizmov, ki smo jih imeli na zarovalništvu, na bančništvu pa ne. Torej, glede konkretnega upravljanja, me zanima, kakšno je vaše mnenje o monetarni politiki. Pomembno, da imate nek globalni pregled nad makrobonitetnimi tveganji. Yes, I, I, I completely, completely agree with ja, povsem se strinjam z vami. Bo šel kar korak za korakom. Samo pogledajte si, koliko dela ima SRB. Koliko dela je imel SRB v zadnjih parih letih. Že na pogovoru danes je bilo očitno, da je SRB vse krto predeloval. Sam sem sicer pristranski opozovalec, ampak mislim, da se glede tega lahko strinjamo vsi. SRB je zelo učinkovito opredelil tveganja, ranljivosti, priporočil je določene ukrepe, za opozorili, priporočili in tako naprej. In na ta način je izvajal mandat, ki ga je dobil pred eh, številnimi leti. No, potem pa se je pred parimi leti začelo pojavljati vprašanje glede konflikta interesa v tem, da imamo istega predsednika za SRB in ECB. Ampak sam se ne spomnim niti enega primera tega konflikta interesov. Sem pa tudi vprašal ostale akterje in nihče mi ni povedal, kje vidijo konflikt interesov gre predvsem za neko logično povezavo. Makro bonitetne politike dopolnjujejo monetarne politike, ne nasprotujemo in nasprotujejo jim. Natančneje, kako bi odgovorili na to točko, ki se pogosto omenja, sicer da so nizke obrestne mere osnova za finančno, za finančno nestabilnost, in da daljše obdobje finančne likvidnosti predstavljajo začetek naslednje finančne krize. ECB na ta vprašanje odgovarja, s tem, da nima smisla spremeniti monetarne politike zaradi tega, ker bi na ta način ogrozili gospodarsko okrevanje in okrepili finančna tveganja razlog oziroma odgovor je, da sprememo pač eh, pravilne monetarne politike za ta tveganja. To je primer, kako makropolitika in pa um, monetarna politika se dopolnjujete. Tako da tu ni nobenih eh, konfliktov interesa, ampak obstaja kar nekaj sinergij. Sicer nisem jaz eh, pristojen za to razpravo o upravljanju, zato ker se pogovarjajo pravzaprav o meni, ampak če moram sam podati mnenje, lahko gotovim, da je upravljanje na SRB-ju bilo uspešno in tisti, ki delajo na SRB-ju na odboru, ne vidimo nikakršnega razloga, da bi spremenili način upravljanja. Dobro, če je treba kaj spremeniti za voljo večje transparentnosti, poročanja, odgovornosti in tako naprej, smo pripravljeni izvesti vsa potrebna vse potrebne spremembe in izboljšave. Ne, bi, ne bi pa bilo, po mojem mnenju, pametno vzpostaviti nekega pluralnega sistema poročanja SRB-ja z unanjem v svetu. Ker potem bi imeli pač vedno več mnen, to pa bi znalo škoditi ugledom obeh inštitucij. Ja, želja bi še dodati to, da se strinjam z kolegom, ki je povedal, da je škandalozno, da nas ni več tu v tem odboru. Prvič se je to zgodilo, vem, da kolegi sicer eh, izvajajo kampanjo, ampak eh, mislim, da je to zares škandalozno, da nas je tako malo. I, I, I Ja, pa sem se strinjam, še kar, še zadnje vprašanje imam. Poskušali smo predeliti izvore tvekanja in pogovarjali smo se o zavarovanju, MPL-jih, ja, pogovarjali smo se o državnih dolgovih in tako naprej. In glede na to, da opažamo, kaj se dogaja v ZDA, da je. Oziroma, kjer smo videli, kakšni proizvodi um, z, so bili odgovorni za finančno krizo in se zdaj ti proizvodi zopet uporabljajo. Tako da me zanima, če smo tu varni s pravili, ki smo jih eh, sprejeli oziroma moramo preučiti še sredstva na drugi in tretji ravni. V bankah je, problema, je, je problem v, tem, v teh eh, nebančnih akterjih, kako so povezani z bančnim sektorjem. Skratka, zanima me, katera področja bi morali zares pazljivo spremljati zdaj v tem obdobju, deset let po. Uh, kolapsu banke Lehman Brothers. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih nekaj letih smo videli, da smo naredili korak v drugo smer v primerjavi z drugimi jurisdikcijami. V nekaterih jurisdikcijah so šli v smer deregulacije. Zdaj pa, če je do tega prišlo zaradi sprememb v zakonodaji ali pri sprememb v eh, sistemu nadzora ali pa s sodnimi odločbami, kot ste povedali sami. In sami imamo v misli izvesti eno sodno odločbo, ki se a, eh, nanaša na tveganja v listinjenih proizvodih. In gre za pač proizvoze, kot so SLO-ji, CDS-ji, ki se jih pravzaprav ne, CDO-ji, pardon, ki se jih po krizi praktično ne uporablja več, zdaj zopet videvamo, da se jih uh, uporablja. In nevarnost, ki jo videvamo mi v naših jurisdikcijah, je, da se išče vedno višji donos. In eh, na ta način bomo ponavljali početja 5 pred finančno krizo. Številni akteri, banke in pa tudi nebančni akteri poskušajo doseči višji donos in znajo začeti kup, kup, kup, kup, kupovati ta uh, strupena sredstva, ki so bila potem tudi uh, glavni razlog za krizo v Evropi. To je nevarnost. V tem specifičnem primeru in v tem trenutku velja, da ta izpostavljenost to izpostavljenost prevzemajo nebančni akteri. Zato moramo postati bolj aktivni tudi v nebančnem sektorju in razširiti inštrumente, ki jih imamo za makrobonitetni nadzor na nebančni sektor. Treba je pa tudi spremljati, ali so naše banke izpostavljene tem sredstev. Postaja to tveganje? Mislim, da še ne. Mislim, da to še ni neko tveganje, ta izpostavljenost, eh, ki bi nas eh, pač morala skrbeti že zdaj. Hvala. And, uh, been, uh, most... Najlepša hvala. Mislim, da je bila ta izmenjava mnen izjemno zanimiva in velika škoda je, da številni poslanci menijo, da so druge aktivnosti bolj zanimive. Sicer smo vsi pač eh, politiki, tako da vemo, kako je pomembno, da smo včasih doma v ključnih trenutkih. Ampak številne zadeve, ki smo jih obravnavali tu, so izjemno pomembne. In upam, da bomo imeli dovolj časa da se o teh zadevah pogovorimo, zato da bi se izognili temu, da bi izgubili vse eh, ta napor in pa vse delo, ki smo ga uložili po krizi v boljši zakonodajni okvir. Pač eh, zagotoviti je treba, da vrzeli ne bo. To je izjemno pomembno, tako da najlepša hvala. za ta zelo zanimiv dialog v zvezi z SRB. Hvala tudi za prejšnji dialog glede ECB-ja. Zdaj bomo pač nakratko prekinili in se vrnemo ob 6. uri z DDV-om in skupnim sestankom z odmorom za proračun. Thank you.